Zadnje poročilo je poročilo gospoda Kešmana glede napredka pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja. Mestni pregled za pripravo na srečanje Združenih narodov na visoki ravni septembra 2010. Besedo predajam poročevalcu gospodu Majklu Kešmanu za štiri minute. Hvala, gospa predsedujoča. Naj na začetku rečem, da temu ne bi smeli praviti. Eh, cilji tisočletja, ampak izzivi tisočletja na področju razvoja. Če si pogledamo, kakšni so ti cilji v letu 2000, ko smo bili v časih velike gospodarske rasti, smo dali obljube in se zavezali. Nažalost, kolegice in kolegi, eh, ti cilji še nismo dosegli. Smo pet let od datuma, ki smo si ga zastavili 2015 dokodr bi želeli opraviti z naslednjimi izzivi, velikimi izzivi ekstremne revščine in lakote splošnega pristopa do eh, osnovnega izobraževanja, enako spolov, umrljivost otrok, zdravje mater, AIDS, malarija, tuberkuloza, okoljski trajnostni razvoj, globalno partnerstvo za razvoj. Osem razvojnih ciljev tisočletja ki še vedno ostajajo izzivi. Evropska unija bo poskušala vzpostaviti skupno stališče za pripravo plenarnega zasedanja Združenih narodov v septembra 2010, vendar me marsikaj skrbi. Zavezanost eh, glede ni cela ni sedem odstotkov ni dobra, ki smo jih želeli prevzeti za izpolnjevanje teh ciljev vedno bolj se oddaljujemo od ciljev, ki bi jih morali na pol že doseči. Dosegli smo nekaj napredka. Investicije, ki smo jo naredili in eh, to besedo uporabljam eh, modro, ta investicija se je splačala, se je povrnila. Imamo izboljšave na področju zdravja mater, kar zadeva omljivost otrok, se je to bistveno zmanjšala. Še vedno pa veliko otrok eh, umira, vendar se to število postopoma zmanjšuje. Ne samo, da potrebujemo več denarja, da se lotimo od teh eh, zavez, ki smo jih prevzeli, potrebujemo dodatna sredstva, da rešujemo probleme, ki so povezani z podnebnimi spremembami, kar je treba reševati v državah z razvojem in v najmanj razvitih državah. Zato ne poročam samo o tem, kaj smo storili, ampak vse, kaj vse še moramo storiti. Če si pogledamo velik problem v evropskih institucijah z politikami na eni strani, ki strani, ki, s katerimi želimo doseči pozitivne spremembe in na drugi strani takšne, ki vse skupaj uničuje. Poglejmo si samo kmetijsko politiko in ribiško politiko. Brez koherentnosti investicije v te države nikoli ne bodo v redu in ta investicija je v našem dolgoročnem interesu. Snebiti se moramo teh ciljev tisočletja, doseči jih moramo in se znebiti teh problemov, ki prinašajo prekletstvo nad življenja po tem svetu. Tukaj mora Evropska unija prevzeti vodilno vlogo. Ne sme se zadovoljiti z minimalnimi standardi, ampak to zavezo ni cela sedem odstotkov dejansko realizirati. Ne želimo ponovne eh, definicije eh, čez morske razvojne pomoči. Lotiti se moramo zadeve tako, kot smo si jo zastavili. Zato smo pred zanimivo razpravo danes zvečer zahvalil bi se nevladnim organizacijam po svetu, ki so podprle moje poročilo. Predvsem jutri pri glasovanju bi vas prosil, da pozabite na politična nesoglasja. To ni popolno poročilo. Nič, kar sproduciramo v tej hiši, ni popolno. Naj pa povem nekaj ne izkoriščamo razlik eh, po političnih eh, skupinah, temveč izkoristimo to priložnost, da delujemo enotno, da bi dosegli cilje tisočletja do leta 2015. Hvala lepa, hvala lepa gospod Cashman. Zdaj pa za komisijo komisar Pibarks. Uh, Predsedujoča in spoštovani poslanci pomen razvojnih ciljev tisočletja je kolektivno doseganje za skupne cilje. Te cilji so okvir za usmerjanje mednarodne dejavnosti. Pomagali so tudi nuditi priložnosti milijonom ljudem okoli sveta. Kljub impresivnim dosežkom pa je splošen napredek neenak med različnimi cilji, regijami in pa različnimi državami v razvoj. 2010 dejansko je menik. Potrebno je razmisliti, kaj smo storili prav in kaj je šlo narobe, kateri so bili glavni uspehi in kaj so bili tisti neuspehi od podpisa teh ciljev. Razmisliti moramo o tem, kako naj se najbolje lotimo naslednje faze in kako pospešiti scenarije, ki zaostajajo. Kritično je tudi, da oziroma nujno je potrebno, da je tudi ta napredek pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja trajen in bistveno bo dobro sodelovanje. Hkrati pa se bo treba tudi izogibati ali pa militi razne šoke in pa pospešiti gospodarsko rast. Odlično poročilo gospoda Kešmena se odziva na vse te izzive in nudi močno vodenje Evropske unije pri pripravi na sestanek na visoki ravni v septembru. Zelo me veseli, ko vidim, kako blizu sta si poročilo gospoda Kešmana in pa poročilo komisije v zvezi z cilji tisočletja. Res se moramo zauzeti za teh nič celih sedem odstotkov in to doseči najkasneje leta 2015. Moramo zagotoviti učinkovitost pomoči in to uresničiti. politika koherenčnosti mora biti vodilo pri odločanju. Posebej moramo biti pozorni do držav, ki so najbolj zašle s poti, vključno tam, kjer je situacija zelo krhka. Posebno pa se moramo tudi posvetiti tistim ciljem, ki so tudi najbolj zašli z cilja, z poti. Strinjam se, da je upravljanje in vodenje nujnega pomena za doseganje uspeha in trajnosti razvojnih ciljev tisočletja. Sposobnost dobrega upravljanja je temeljni predpogoj za katerokoli razvojno politiko in strategijo. Res moramo izboljšati in učinkovitost zato da bomo podprli razvoj v posameznih državah, izboljšali gospodarsko rast, izboljšali naložbe v izobražbo in zdravje. Moramo tudi pospošiti razvoj čistih energij in pa nizko ogličnih energij. Moramo tudi bolje usmerjati finance na področju razvojnih celo tisočletja. Danes smo se že pogovarjali o tem in strinjam se in zadovoljen sem za sklepe, ki smo jih dosegli. Jasno smo se zavezali za doseganje nič cela sedem odstotkov v letu 2015. Tudi vključili smo določene ukrepe v letih 2015 do 2013 akcijski načrt z 12 točkami v zvezi z razvojnimi cilji tisočletja, ki jo predlaga um, komisija, je pravilno odražena v tem poročilu. Komisija bo predložila konkretne predloge. Potrebujemo svežen, ki bo nam omogočil, da bomo v vodilni vlogi. Seveda, ta naš predlog ni popoln, ampak omogoča napredek. Še enkrat bi čestito parlamentu v zvezi z poročilom o razvojnih ciljih tisočletja. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa sledijo govorci v imenu političnih skupin. Prvi je gospod Svensson za dve minuti. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej bi se zahvalil gospodu Kešmenu za prijetna srečanja, ki smo jih imeli v zvezi z to pomembno temo. Zanimivo je bilo kot eh, stari mački videti, kakšna, kako močna je bila želja potem, da bi se strinjali. Seveda se ne moremo vedno strinjati med posameznimi skupinami, ampak Michael Cashman pravi, da potrebujemo več sredstev in tukaj se strinjam. Ne gre pa vedno za to, da želimo več davkov, ampak dajmo tudi podjetnikom kakšno priložnost v teh eh, revnih državah, da ustvarijo tudi delovna mesta in nove možnosti. Ni dobro, da tukaj delamo samo z moratorijem, kot je bilo predlagano. Rad pa bi povdaril to, kar je tudi v 47 točki omenjeni, kjer gre za odpravo diskriminacije za določene skupine v revnih državah. To je po mojem mnenju in po mnenju tudi številnih drugih vprašanje, ki bi ga morali obravnavati zelo temeljito, ko govorimo o teh ciljih. Potem rečeno tudi o teh eh, nič cele sedem odstotkov. No, jaz bi tu rekel en odstotek, to je veliko bolje in eh, bogate države imajo odgovornost in bi morali poskrbeti za to, da bi dosegli ta en odstotek. Potem pa še eno vprašanje. Mislim, da ni posebno pametno tukaj sprejeti nek sklep o tem, da naj bi države morale doseči nič cele sedem odstotkov, tudi če bi si to želeli, kajti mislim, da bi bil to brca v temo, če to tako fiksno določimo. Ampak ta vprašanja so pomembna in pomembna so tudi iz moralnega viditka. Najpomembnejše vprašanja, ki, o katerih tukaj razpravljamo in bi morali razpravljati. Ljudje umirajo, ker so žejni, ker so lačni in to je res nekaj najhujšega in je nesprejemljivo in neznosno za vse tukaj. Hvala lepa. Gospod Svensen je zgovoril v imenu PPE. Sedaj pa gospa Kretu v imenu socialistov in demokratov. Hvala lepa. Kot je bilo že pravilno povedano, je gospodarska kriza vplivala tudi na obljube držav, kar se tiče razvojnih ciljev tisočletja. Zato moramo biti uh, realistični in tudi pozdraviti zelo realistično poročilo gospoda Kešmena. Deset let po letu 2000 smo dosegli določene napredke pri boju proti lakoti in revščini, a ti napredki ne zadostujejo. Seveda moramo videti, kje so šibke točke pri izvajanju in uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja. To je tudi zapisano v poročilu, ampak poročilo tudi pravi, da ne smemo zapravljati denarja. Torej je to poročilo zelo uravnovešeno in tudi upravičeno govori o tržnih mehanizmih. Najmanj polovica sredstev naj bi šla v roke najrevnejšim oziroma najmanj razvitim državam. Predvsem situacija žensko, otrok in pa invalido bi morali biti izboljšana. Bistveno bolje moramo upoštevati tudi potrebe najbolj ranljivih skupin in pa potencijale po samiznih regij. Rečeno je bilo, da bomo letos jeseni imeli možnost potegniti bilanco in takrat bomo vedeli več o situaciji razvojne pomoči. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Donski v imenu Alde 2 minuti in 30. Thank you, Madam President. Uh, dear colleague. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dragi kolega Cashman, dragi kolegi. Moji komentarji so bolj podpora kot neka kritika. Razvojni cilji tisočletja nam omogočajo pogled v stanje človeštva ob začetku novega tisočletja. In zato moramo res gledati na to, ne pa gledati v neko preteklost. Zagotoviti moramo bolj uravnotežen pristop in te razvojne cilje osmeriti tja, kjer gre revščina z roko v roki v nestabilnostjo nevarnostjo, prisiljenim delom otrok in pa celo z suženstvom. Režimi v Uzbekistanu, Turkmenistanu in podobnim, pa etnična nasilja, ki so izbruhnila v Kirgizistanu in tako naprej. Vse to lahko vodi do humanitarnih katastrof v tej regiji. Če lahko dokažemo, da ni trajnega razvoja brez varnosti, potem bomo uspešni. Poleg tega pa ne smemo pozabiti na revniščino v državah, kot je Moldova in drugi. Potem pa imamo tu še težave povezane z zdravstvom. V Ukrajini in Moldovi 300 od 10 tisoč ljudi trpi zaradi tuberkuloze. Te države pa niso v kategoriji manj razvitih držav, so pa v kategoriji držav v razvoju. Če razvojni cilji tisočletja ne bodo upoštevali tudi najmanj stabilnih in varnih držav, ne bomo nikoli dosegli mirut na tem mestu in socialne varnosti. Zato je prišel čas, da razširimo naš obzorje. Čeprav je subsaharska Afrika nujna za nas, ne moremo omejiti teh ciljev samo na to regijo. Pred nami so novi izzivi, na katere se moramo odzvati in konec koncev so razvojni cilji tisočletja neločljivi od nujnosti, da najmanj razvitim in najrevnejšim državam damo možnost, da se razvijajo same. Hvala lepa, gospod kolega. Se pra, sedaj pa gospod Sargentini za zelene dve minuti. Hvala lepa, predsedujoča, in hvala, komisar Pibalks. Rada bi poleg vas videla gospoda De Hüchta, komisarja za trgovino, kaj ti tukaj skušamo določati smer za naslednjih pet let. Cili tisočletja niso več v pravi smeri. Nekaj smo obljubili, nekaj smo podpisali in res smo nekaj obljubili. Takrat sem bila pri razvojni agenciji in takrat smo rekli, naj bo revščina del zgodovine, a tako daleč še nismo, zgodovine še ne pišemo. Lahko pa bi jo. Nič cela sedem odstotkov BDP-ja za razvojno pomoč. To bi bilo možno. Nove oblike finančne pomoči bi si lahko izmislili, ampak v času gospodarske krize je seveda vse to še bolj kompleksno predvsem moramo govoriti o drugačnem, o drugačni obliki sobivanja, o pošteni trgovini. Če si bomo samo trkali po prsih in govorili, da smo največja razvojna pomoč sveta, bi morali potem reči tudi, da smo največji trg potrošnikov sveta. Torej, če bomo izvajali pošteno trgovino, potem sploh ne bo več toliko pomoči potrebne. Ampak očitno je bolj preprosto nuditi pomoč, kot pa reči, ne bomo več konkurenca razvojni pomoči v Afriki. Če multinacionalkam prepričujemo, da bodo obšle davke, potem bo tudi tako, da bodo državne blagajne v Afriki polne. In če si ogledamo, kako ravnamo z glasovi za to resolucijo, ki so plusi in minusi, se sprašujem, kje je veliki signal za to, da bomo res čez pet let dosegli te cilje. Hvala, predsednica. Hvala lepa. Poslušalce in poslušalke na tribunah opozarjam, da v naši hiši ni običajno, da ploskate, Če se strinjate s kolegico, je to sporočite kasneje. Sedaj pa gospod Deva za skupino ECR dve minuti. Uh, <clears throat> Hvala lepa. Poročevalec je opravil odlično delo in je pozval parlament naj poda stotstotno podporo poročilu in pa našim naporom v Združenih narodov. Mislim, da je naša skupina vesela za to, da bo dala 99,9 odstotkov podpore, le majhne spremembe eh, so potrebne. Govorimo o razvojnih ciljih tistoč ljudeh in kaj so to? Pravzaprav je osem teh ciljev in mislim, da bi jih potrebovali več. Če bi jih imeli več, mislim, da bi tudi dosegli določene cilje, ki smo jih skušali doseči, bi jih dosegli hitreje. Ena od najpomembnejših zadev, pri boju proti revščini je to, da omogočamo lastništvo, da omogočamo, da je nekdo lastnik ozemlja ali pa posla. Videli smo na tisoče revnih področji, videli ste majhne trgovine, majhne posle, delavnice, različni ljudje, ki so se ukvarjali z različnimi zadevami, ki videli smo jih ob cestah, ko smo potovali po svetu. Ampak nihče od njih ni registriran, nimajo neke vrednosti kapitala. Če bi lahko rekapitalizirali ta, te posle in te posesti, bi imeli 9 bilijonov 9 biljonov, ki bi jih lahko dajali v državne blagajne v teh državah. In to je več, kot je dolg v celi Evropi in več, kot je, so um, trgi delnic v New Yorku, Tokiu in druge. Ampak nismo pa še najdli sistema, kako naj legaliziramo vse te posle. Niso sploh vključeni v pravni sistem. Če bi to naredili, bi lahko ukinili reščino hitreje. In to se dogaja druge na svetu. Hvala. Hvala lepa, gospod kolega. Sedaj pa gospa Cimer za GUE NGL dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa predvsem gospodu Kešmenu za to poročilo, ki smo ga v odboru za razvoj eh, sprejeli z veliko večino in upam, da nam bo uspelo tik pred zasedanjem signalizirati, kako velik pomen dajemo razvojnim ciljem tisočletja in da tudi pričakujemo, da se bodo države zavedale svojih za obljub pri teh ciljih in tudi da se bodo zavezali tistih odgovornostih, ki so jih sami obljubili, namreč da bodo plačali svoj delež. In gospod Kešmen je rekel, da smo pri Evropski uniji v deficitu za minus 20 milijard evrov. Torej, na prvem mestu mora biti izjava, borimo se za doseganje teh razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015 in tudi ne bomo dopustili, da bi se to letnico kar premaknilo z utemelitvijo, da zaradi kriz in njihovih učinkov nismo več v stanju to uresničiti in da pravzaprav sploh nimamo pravice karkoli predstavljati, ampak dejstvo, da več kot milijarda ljudi živi v revščini, in lakoti, pravzaprav celo milijarda in pol. In dokazi, da v določenih regijah na svetu, v subsahari se je revščina pravzaprav povečala, nam ne dopušča nobene druge možnosti, kot da jasno zahtevamo, kaj želimo. Zato prosim kolege tudi od konzervativne stranke, da ne razvodenijo to poročilo svojimi uh, zahtevami. Mislim, da je to poročilo realna mešanica zahtev, pritiska, ki ga potrebujemo in na nobenem mestu ne smemo ničesar več krajšati. Jaz bi šla na določenih mestih še dlje. Jaz bi konkretno zahtevala, da ne podpišemo nobene pogodbe več in ki ni v skladu z nameni razvojnih ciljev tisočletja, kajti tu se zame zapre krok. Ne le pri razvojni politiki potrebujemo koherentno politiko, ampak to mora veljati za celotno EU politiko, to velja za boj proti revščini in ta, tega moramo napovediti in voditi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Beten za EFD. Minuta 30. Uh, no Hvala lepa. Vsi se strinjamo z razvojnimi cili tisočletja. In vsi pogrešamo strategijo pri doseganju teh ciljev do leta 2015. No, ampak čeprav je časovnica popolnoma nerealistična, pa je nerealističen tudi znesek, ki naj bi ga porabili za to. Odkot naj pride ta denar? Večina držav v Evropi, vključno z Združenim kraljestvom, so tik na meji z bankrotom in le strogo omejevanje izdatkov bo to preprečilo. In da bi sedaj pomagali še revnim državam, da postanejo bolj um, bogate in lahko storimo samo tako, da pospešimo gospodarstvo, svetovno gospodarstvo. Ne smemo samo obdavčiti tiste, ki ustvarjajo dobiček zato, da bodo tudi one prišle na rob um, obstoja. Ampak moramo streniti naslednje. Moramo izboljšati trgovanje z revnimi državami. Moramo ohlapiti regulacijo, ki duši poslovanje in trgovanje. Dovoliti moramo državam, kot je Portugalska, Irska, Španija in drugi, da se vrnejo v svet gospodarske realnosti in Združeno kraljestvo bi moralo Evropsko unijo zapustiti čim prej. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa naslednji. Prva im, prvi ima gosp, besedo gospod Fisa z dve minuti. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani poslanci, boj proti revščini in cili tisočletja bi nas morali združiti. Obžalujem, da nekatere politične skupine uvajajo teme, ki, za katere bo težko na, doseči enotnost, naprimer splav kot eh, nadzorojstev, potem uvajanje davka na transakcije in na devizije in tako naprej. Mislim, da bo to davek, ki ga bo težko izvajati in težko nadzirati in tudi težko pobirati. In ne bo se splošno sprejeti. v osrednjih finančnih blokih in tudi v teh državah, kjer tega ni. Torej, poročilo ima veliko dobrih točk, ampak eh, nekatere pa bodo vodile k tem, da ne bomo mogli doseči soglasje v posameznih skupinah. Hvala lepa, sedaj pa gospod Sasoli, ena minuta trideset. Si, grazie, signora presidente, grazie, komisar. <laughs> Eh, hvala, gospa predsedujoča, gospod eh, komisar in hvala tudi gospod Cashman za vaše delo. Spomnili ste na to, kako pomembno je srečanje v New Yorku za nas. Evropa ima tu veliko možnost, da nastopi kot eh, partner za razvoj. Podatki, ki jih imamo, so alarmantni. Ena milijarda ljudi je Eh, trpela za lakoto, to se je še poslabšalo z gospodarsko krizo. Temu se pridružujejo eh, tudi podnebne spremembe s svojimi posledicami. Gre za vrsto problemov, ki so izven naše kontrole. Eh, Cili, ki so bili predloženi, morajo postati bolj ambiciozni. Za treznimi donatorji, državami donatorji bi to lahko dosegli. Nekatere evropske države so daleč oddaljene od tega, da bi izpolnile svoje obljube. Italija, moja država, je pri niceli 16 odstotkov um, BNP-ja. Dejansko bi to moralo postati zavezojoče za vse države, da bi niceli 7 odstotkov um, BNP-ja eh, namenile temu cilju. Vse države bi morale eh, občutiti to politično zavezo. Delo gospoda Cashmana eh, nam omogoča, da smo protagonisti pri obrambi dostojanstva ljudi. Sedaj pa gospa Keller za minuto 30. Hvala. Razvojnici tisočletja niso popolni, vendar omogočajo napredek, ki ga lahko merimo in ker lahko to merimo, vidimo, da trenutno nismo na pravi poti in to moramo popraviti. Evropske institucije to vključuje tudi nas, lahko storimo veliko, da dosežemo cilje. Naprimer, lahko uporabimo reformo ribiške politike da podpremo ribiče v razvojnih državah, v razvoju na mesto v industrijskih eh, državah. Lahko se osredotočimo na trajnostno kmetijstvo in odpravimo vse posredne in neposredne subvencije za izvoz. Še vedno nismo dobili dokaza, da ne omejujemo transferja tehnologije in znanja. Ugotovili pa smo tudi, da zdravja žensk ne moremo zagotavljati brez eh, pravic eh, žensk. Doseganje RTC je ni mala naloga. Moramo se zavedati naše odgovornosti tukaj. Brez eh, koherentnosti politik, politike za razvoj kot je zapisano v 208. členu Lizbonske pogodbe, brez tega ne bomo prišli nikamor in na to moramo misliti tudi pri vzpostavitvi službe za zunanje delovanje. Od komisije bi želela tudi vedeti, kakšni so vaši načrti za zaveze po dosegi RCT-ev. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa gospod Varo za eno minuto. Euh, Hvala, gospa predsedujoča. Škoda je, da moramo ugotoviti, da smo po dveh tretjinah poti še tako zelo oddaljeni od uresničevanja prvotnih ciljev. Tudi, če imamo krizo, je vendarle najmanj, kar lahko zahtevamo, to, da vse razvite države, kamor sodijo tudi države EU, izpolnijo svoje obveznosti na ta način, da najrevnejšim Eh, nudijo tehni celi 7 odstotkov. Eh, pri partnerskem sporazumu med Evropsko unijo in državami AKP, ker sem zelo močno upet kot eh, član odbora, je pač tako, da ugotavljamo, da se preveč denarja uporablja za druge stvari in ne za programe, ki bi omogočili doseganje teh ciljev. Potrebno je novo kalibriranje v okviru tega sporazuma. Hvala, sedaj pa gospod Preda za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej želim eh, poudariti, da pri tej revizijski konferenci potrebujemo sprejetje ambicioznega programa za to, da izpolnemo naše zaveze o solidarnosti. Sklepi sveta, ki so bili sprejeti danes, so prav gotovo korak v pravo smer. Evropska unija se mora boriti z operevščino biti mora verodostojni partner na eh, področju doseganja ciljev tisočletja. Eh, o tem je točno govora tudi v sklepih. To ne pomeni samo, da potrebujemo vire, ampak tudi politično voljo, ki omogočajo konkretiziranje zastavljenih ciljev. Mislim, da je že skrajni čas za razvoj sistematičnega pristopa na osnovi človekovih pravic in sicer pri vseh aktivnostih, Eh, ki se izvajajo za doseganje MDG-ja, spoštovanje človekovih pravic, podbujanje mehanizmov solidarnosti. Vse to je zelo pomembno eh, za to, da se izboljša eh, življenje ljudi v revščini in za to, da dosežemo MDG-je. Želim pa spomniti še na nekatere probleme, ki izhajajo iz poročila Cashman. In sicer, da bi predvideli nekakšen tobinov davek, tega ne moremo sprejeti. Za nas je kratko malo zelo eh, težko, da bi se sprijaznili s takšno idejo. Eh, odpis eh, dolgov za razvojne države v 13. odstavku, tudi to je za nas dokaj težko sprejeti, kaj ti mislim, da bi morali opogumiti te države, da vzamejo razvoj v svoje roke. In potem še. Eh, svoboda vesti vsakega eh, posameznika. Mislim, da se tu ne moremo osiljevati tudi ne naše pozicije glede eh, splava. Gospa predsedojoča, kolegice, kolegi. Doseganje milenijskih ciljev 2015 je eh, bistveno odvisno od tega, koliko denarja bodo bogate industrijske države eh, namenile za boj proti revščini, za zmanjšanje eh, umrljivosti otrok in mater, za izboljšanje področju AIDS-a, malarije in Tebeja, kajti obljube niso izpolnjene. Pred finančno krizo eh, smo kot bogate industrijske države za to leto 2010 eh, predvideli 50 milijard dolarjev, vendar pa bo tega bistveno manj približno 36 milijard eh, ameriških dolarjev. Tudi stopenski načrt, po katerem bi bogate države namenile ni cen nič celih sedem odstotkov BNP-ja eh, ne bo uresničeno. Obstajajo eh, dobre namere, vendar pa se te namere ne uresničijo. Naprimer, eh, slediti bi morali skandinavskim državam, Belgiji, Luksemburgu in drugim. Hvala lepa. Ero. Sedaj pa gospod Guerrero za eno minuto. Hvala, gospa predsedojoča, gospod komisar, gospod Cashman. Leta 2000 smo definirali cilje in jih tudi identificirali, cilje, za katere gre pri boju z operevščino in eh, odpravljanje neenakosti. Pomembno je, da morajo biti cilji konkretni, da se mora vzpostaviti neka svetovna dinamika. Eh, to velja tudi za nevladne organizacije in tudi za dr same države v razvoju. Napredovali smo, vendar pa ta napredek ni bil dovolj velik. In eh, kriza je prispevala k temu, da smo napravili korak nazaj. Pred nekaj minutami eh, smo slišali o euroskeptikih, o eh, egoistih. No, realizem seveda je dober. Gre za to, da se soočamo z realnostjo današnjega sveta. To pomeni, da moramo spoštovati sprejete sklepe eh, in eh, doseči cilje leta 2015. Hvala, sedaj pa prehajamo na postope Catch the Eye. Eh, nekaj govornikov se je že prijavilo k besedi. Najprej dajem besedo gospodu Nikoleskoju za eno minuto. Vam mulčujem, gospod predsedujoča. In sicer želim govoriti o točki 22, kjer je govora eh, o ukinitvi agrarnih izvoznih subvencij, pa tudi o drugih kmetijskih vprašanjih. Mislim, da to ni prav posrečena ideja, kajti evropsko kmetijstvo eh, ne more preživeti brez teh subvencij zlasti v teh težkih časih, pri nihanju cen. Eh, evropski izvozniki trpijo zaradi vseh teh stvari, Eh, tu smo torej v slabšem položaju v primerjavi z zonanjo konkurenco. Eh, ukinitev teh subvencij eh, mislim, da bi zelo slabo vplivala. Glasovati moramo proti. Gospa McGuinness. Hvala. Predsedujoča, hvala tudi gospodu Kešmenu za poročilo, kot tudi za njegovo predstavitev. Še posebej sem hvaležna. 44-59 eh, glede eh, varnosti oskrbe s hrano. Na to se moramo bolj osredotočiti. Veliko težav imamo na tem področju, porabimo vedno manj naše razvojne pomoči tam, kjer je najbolj potrebna. Gre za kmete in proizvodno hrane. Strategija iz januarja 2009 za zagotavljanje hrane je zmanjšali smo eh, ta sredstva za 17 odstotkov. Mogoče se bo komisija lotila tega problema. problema. Tudi vlade v afriških državah se morajo zavedati problema revščine oziroma lakote. V na podeželjo. Ne strinjam se z 22. odstavkom, ne smemo iti v, po poti ukinjanja izvoznih nadomestil. Hvala lepa. Gospod Arsenis. Gospa predsedujoča, naj čestitam gospodu Kešmenu za odlično delo, ki ga je upravil. Toplo pozdravljamo to poročilo, treba je tudi izporočiti državam članicam, da morajo prevzeti svojo odgovornost, kar zadeva doseganje RCT-ev. Smo v veliki krizi, ki nas je prizadela tukaj, še bolj pa je prizadela države, ki so revnejše države v razvoju. Tam se povečuje revščina in veliko posledic je zelo hudih. Eh, kar tudi ovira doseganje ciljev tisočletja. Podnebne spremembe, ki smo jih mi povzročili, resno ogrožajo življenje in zdravje ljudi v državah v razvoju. Zato se moramo resno lotiti tega problema in pomagati državam, ki trpijo zaradi učinkov podnebnih sprememb. Zelo me veseli, da je komisar dejal, da podpira te zamisli Hvala lepa, gospod Silvestris. Za eno minuto. Difficile, difficile accogliere l'appello del relatore Cashman che ha invitato. Gospod predsedujoča, eh, težko je slediti pozivu gospoda Cashmana. Vse poslanske skupine eh, so ga pozvali, da naj ne razmišlja strankarsko politično. Nekaj ideoloških elementov je naprimer v točki 42 eh, podpora načrtovanju družine. Eh, tu se poskušajo vnašati načela, ki jih ne moremo podpirati. Mi ne želimo podpirati načrtovanja družin. Mi želimo pozvati države očitno, da se državno financira prekinitev nosečnosti. To ne gre, to ni možno, mi tega nikoli ne bomo podprli. Mi ne želimo eh, takšnih moralnih odločitev. Hvala. Papanje. Eh, besedo ima gospod Papa Nikolao za eno minuto. Τελικά το είπατε σωστά, κυρία Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. No, na koncu ste še prav izgovorili. Najlepša hvala za besedo. Čestita poročevalca za odlično delo, ki ga je opravil. Dragi kolegi, treba bo biti, biti pazljivi, da bomo dosegli cilje tisočletja. Tukaj se moramo zavedati tudi težav, ki jih je povzročila gospodarska in finančna kriza. Če si pogledamo mestni pregled eh, razvojne pomoči za države v razvoju, slišali smo povečanje sredstev za razvojno pomoč. Zdaj smo nekje pri Nicila 3, naj bi pa prišli do Nicilih 6. Eh, tako, da smo se znašli v dilemi glede tega, koliko denarja dejansko porabiti in ali naj bi ta denar uh, pobrali oziroma premestili v druge dele proračuna, kjer ga bolj potrebujemo. Zadevo si moramo pogledati sistematično in ne samo, kadar se pojavljajo problemi. Gospod Obermajer. Hvala, predsednik. Hvala, gospod predstojoča. Milijski cilji so zelo pomembni za to, da bi najrevnejši lahko dostojno živeli v svoji državi, če bi imeli ustrezno podlago za eh, življenje. Eh, posebej želim povdariti boj z oper težke bolezni, zlasti pri otrocih in materah, vendar pa moramo tu eh, nekako ustrezno vključiti tudi farmacevtsko industrijo, da zagotovijo ustrezno skrbo za generiki. Um, pričakovati pa bi morali tudi ustrezno sodelovanje, sodelovanje prejemnikov eh, glede eh, vračanja eh, ilegalnih imigrantov v um, dežele izvora. Pomembna pa je tudi trajnostna raba vseh virov, da ta denar ne bi poniknil nekje v temnih kanalih. In ena stvar je tudi pomembna, da je finančna situacija v naših državah zelo napeta in hitreje, ko si bomo opomogli mi, toliko bolje bomo lahko nudili trajno pomoč. Hvala. Sedaj pa dajem besedo za zaključek te eh, debate še gospe Kabangbah. Sehr geehrter Erdendank, Frau Präsidentin. Spoštovana gospa predsedujoča, moja zahvala velja zlasti kolegu Kešmanu. Razvojna pomoč, boj z operevščino ne sme biti politika miloščine, eh, ampak mm, in ne palice in korenčka. Potrebujemo eh, zanesljive, trajnostne okvirne pogoje, ki odpirajo možnosti da ljudje lahko živijo in delajo pod človeka dostojnimi pogoji eh, in lahko pri gospodarju eh, ustrezen prihodek jim zagotavlja eksistenco. Eh, prizadete eh, ljudi, njihove usode moramo imeti pred očmi. Svojih energij ne smemo izgubljati za to, da bi iskali opravičila in izgovore, zakaj ne izpolnimo eh, naših zavez oziroma zakaj jih nočemo izpolniti. Našo energijo bi morali usmeriti v to, da se izpolnijo predlogi, kot se postavljajo tukaj, naprimer obdavčitev finančnih transakcij. Hvala. Grazie, eh, ora la Hvala. Sedaj pa dajem eh, besedo komisarju gospodu Pibalcu. Zelo nadušujoča razprava je bila to. Naj se lotim določenih točk, pri katerih se mi zdi, da je potrebna razjasnitev. Kar zadeva razvojne cilje tisočletja, je te mogoče doseči in bi jih morali doseči To je naša odgovornost, to ni samo moj pogled, ampak pogled Združenih narodov in tudi pogled držav v razvoju. Tukaj moramo biti uspešni. Pomembno je tudi, da Evropski parlament zahteva izpolnitev ni cela sedem odstotkov BDP-ja, ki se vlaga v razvojno pomoč. Seveda je to velik delež, ampak če Evropski parlament tega ne bo zahteval, kdo bo? moramo prevzeti odgovornost, ampak Evropski parlament eh, ima tukaj veliko vlogo. Ne bi smeli podcenjevati vaše moči pri tej zadevi in vaše vloge. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da te cilje dosežemo. Pomembno je tudi izboljšati naše odnose za subsaharsko, podsaharsko Afriko. Tukaj smo marsikaj zamudili in eh, pogosto smo razočarani, vendar pa je treba upoštevati vse kompleksne zadeve povezane z kolonializmom in podobno. Če vse to upoštevamo, ugotovimo, da se moramo v podsaharski Afriki še posebej posvetiti in si to tudi zasluži. Seveda moramo zagotoviti ustrezno trgovino, pošteno trgovino. Trgovinski preferencijali doslej niso pomagali državam pomembno je spodbuditi tudi regionalno eh, trgovino in spostaviti razmere, v katerih se bo lahko razvijala poštena trgovina in spodbujati regionalno sodelovanje na tem področju. To je po mojem mnenju eh, pristop, ki bi ga morali okrepiti. Za določen eh, čas je bil komisar, tudi komisar za razvoj in je zelo zauzet za te cilje. Zelo pomembna odgovornost je tudi pri G20 in nas, da zagotovimo, da vzpostavimo sistem, ki bo preprečeval izogibanje plačilo davščin. Treba je tudi vzpostaviti ustrezne registre eh, lastnine, kajti brez eh, ustreznega registra eh, lastnine ni mogoče spodbujati razvoja. Kar zadeva kmetijstvo in varnost skrbi s hrano, to je tudi eno od eh, težišč naše politike. In eh, tukaj smo imeli veliko krat proračunsko pomoč, ki ni bila učinkovita. Zato moramo eh, poskrbeti za boljše načine financiranja. Imamo že instrument za zagotavljanje hrane, ki ga lahko izkoristimo vsega na tem področju. Naj zaključim z besedami gospoda Kešmena. Tukaj je zahtevano sodelovanje eh, preko meja eh, političnih skupin. Eh, potrebna je močna podpora temu poročilu. To poročilo potrebujemo, kar ga potrebuje družbo in parlament lahko to z veliko večino podpre in to bo tudi znak, da se Evropska unija zauzema eh, za te cilje, da želi poskrbeti za razvoj držav, ki so revnejše. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa še beseda poročevalcu. Hvala lepa, eh, predsedujoča in hvala lepa, gospodo komisarja, za vaše zaključne besede. Popolnoma se strinjam z vami. Razprava je bila zelo zanimiva. Užival sem eh, v sodelovanju gospodu Sve, Sven Sonom, gospod Srčenčini in ostalimi poročevalci v senci. Kar zadeva starost, ne želim si doživeti visoko starost in eh, doživljati še večjo revščino, še večjo lakoto in še večjo mortaliteto pri. Eh, ženska, ki rojevajo in eh, otrocih. Želim in hočem, da te cilje tisočletja tudi dosežemo. Nekateri so govorili nekoliko zadržano glede podpore. Ne smemo se vrniti k našim državljanom in eh, jim povedati, da se nismo mogli zediniti, da nismo mogli podpreti tega poročila zaradi tega, ker je vsebovalo elemente, ki jih ne moremo podpreti. Kakšni signal bo to? za ljudi, ki živijo v revščini, brez eh, pitne vode, brez eh, dostopa do šolanja, brez dostopa do enakopravnega življenja, da je v Bruslju prišlo do razprave, v kateri so se pojavili elementi, ki so preprečili sprijetje nečesa, kar je koristno za celotni planet. Pozivam vse kolegice in kolege, da jutri na glasovanju prosim, glasujete za to poročilo, ne za me. Ker se bo Michael Cashman vrnil domov, kjer ima tekočo vodo, kjer ima dobro kosilo in eh, kjer ima dobro zdravstveno oskrbo in kjer upajmo ne bom eh, doživel eh, demencem. Zamislite si, otroka, ki umira ob rojstvu, ki umira zaradi ajca, tuberkuloze ali malarije. Razmišljate o ženski, ki nima dostopa do šolanja in ne more postati samostojna. Na te stvari pomislite, ko boste jutri glasovali. Hvala lepa. Hvala, razprava je končana. Glasovanje bo jutri.